poročilo Evropske komisiji, kaj ti pomembno je, da vzpostavimo enoten evropski status oziroma statut za zavarovalnice in fundacije. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa nadaljujemo in sicer z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o dveh resolucijah o mađarskem zakonu o medijih. Gospod Dol, gospod predsednik pred glasovanjem, ki je predvideno za resolucijo o, o mačarskem zakonu o medijih, bi rad kolegice in kolege opozoril na zadnji razvoj dogodkov, podal bi tudi konkretni predlog. Pred štirimi dnevi je mačarski parlament sprejel vse spremembe, ki jih je zahtevala Evropska komisija. Socialisti in zeleni iz parlamenta niso glasovali za. Komisarka Kruz je bila prisotna na glasovanju. Rekla je, da je spremenjena različica besedila sedaj skladna z evropsko zakonodajo in z temeljno listino človekovih pravic. Danes naj bi glasovali o revoluciji levice. Ta resolucija je sedaj pravzaprav brezpredmetna. Pred tremi tedni je bil bilo objavljeno podobno besedilo. Zato me zanima, ali parlament živi v realnosti ali v domišljiji. Ali je ta resolucija namenjena proti Evropski komisiji ali mađarski vladi. Komisija sedaj nima več ničesar zapovedati proti temu zakonu. Zato predsednika skupine Alde sprašujem, ali zaupa komisarki Kres, da ali ne. Skupina Evropske ljudske stranke meni, da bi Evropski parlament izgubil svojo verodostojnost, če bi sprejel besedila, ki ne odražajo realnosti. Ali bomo mi pravzaprav postali teater, kjer se rešujajo nacionalni politični problemi? skupina epp umika svoj predlog resolucije in poziva ostale politične skupine da storijo enako namreč to smo dolžni storiti zaradi verodostojnosti parlamenta hvala za vašo pozornost e, gospe in gospodje e, eh, propozicija jest e... Kolegice in kolegi, predlog je bil podan, predlog je bil jasno in glasno predstavljen. Čeprav razumem, je skupina EPP umaknila svojo resolucijo, tako da nam ostaja samo ena resolucija, ki so jo vložile druge politične skupine, tako da se obračam na predsednike ostalih političnih skupin, da podajo svoje mnenje o tem. Danke, Hvala, gospod predsednik, dragi kolegice, dragi kolegi. Kolega Dol je opozoril na realno stanje. Realnost je, da eh, je mađarska vlada oziroma mađarski parlament spremenil zakon in to je tudi dobro. Eh, Kaj ti spominjam se še eh, debate, tudi vi, kolega Dol, ste rekli, da ni treba nič spreminjati, da je vse v redu, ampak nenadoma je vseeno bilo treba to spremeniti. Drugič, realnost, drage kolegice in kolegi, tudi to si lahko preberete, je, eh, da eh, tako eh, medijski poblašenec Oseja pravi, da so te spremembe premajhne in predstavnik Sveta Evropa pravi, da te spremembe niso dovolj. To je realnost, kolega Dol, to je realnost. Wir haben uns äh, V naši poslanski skupini pod mojim predsedovanjem smo se včeraj črpno ukvarjali s tem zakonom in spremembami in prišli smo do mnenja, eh, tako kot OVSE in svet Evropa, menimo, da te spremembe niso zadostne, ne glede na to, kakšen bo izid odločitev eh, kolega Dol, eh, kdo bo zmagal. Kolega Lange, mi bom, ne bomo opustili boja za svobodo medijev. Če vi to počenjate, je to vaša zadeva. Medien, medien Svoboda medijev je nekaj, eh, kar je nujni sestavni del demokracije. Mi želimo demokracijo, mi želimo svobodo medijev in Eh, zaradi tega imamo danes to glasovanje in vemo, da to nismo samo mi, ampak tudi eh, mnogi drugi kolegi, ki so tega mnenja. Mi se moramo boriti za svobodo medijev na mačarskem in tudi drugot. Uh, eh, państwa, uh... Gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Štiri politične skupine, čeprav razumem, ne želijo omakniti resolucije, tako da gremo lahko neposredno na glasovanje. Skupina Alde še želi besedo. Izvolite, kolega. Ja, ja, ja. tem končujemo diskusije. Ja, eh, gospod eh, predsednik, konkretno smo bili nagovorjeni. Čisto jasno naj povem, seveda zaupamo komisarki Kruz, eh, kar zadeva pročevanje tega zakona. Mi bi si želeli, da bi komisarka za temeljne pravice to tudi storila na enak način. Hvala. Denn ich glaube, ich glaube, hier liegt das Problem. Kaj ti menim, da je tukaj problem? To je eh, točka ena. Točka dve. Ähm, um, gehör... Eh, kar zadeva realnost, eh, to je tisto, o čemer je govoril. Uh, Eh, kolega eh, Svoboda. A vseju in svetu Evropi spremembe ne zadoščajo. In gospod Navračič, pravosodni minister Mačarske, je sam eh, povedal, da ni šlo za bistvene spremembe zakona o medije. Naprimer, ni urejena zaščita novinarskih virov in pristojnosti medijskega sveta. Skratka, to so vse pomembne točke in mi ne umikamo predloga resolucije, temveč predlagamo sprejetje. Prehodimo do razpatrenja. Dobro. Bomo torej glasovali o resoluciji štirih političnih skupin. Kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim ste vsi oddali svoj glas. Konec glasovanja. Proszę Państwa. Gospe in gospodje, ta resolucija je bila sprejeta. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sześcioma projektami. Dobro, gremo naprej. Na dnevnem redu imamo sedaj glasovanje o južnem sosedstvu, zlasti Libiji. Gospod Gomeš, izvolite. Um Hvala lepa, gospod predsednik. V resoluciji se ne omenja zadnji dogodek. Prosim parlament, da me podpre kaj ti izraziti bi morali zaskrbljenost in tudi ogorčenost nad tem, kar se je zgodilo. O čem pravzaprav govorim? Novinari BBC-ja so bili nezakonito pridržani, celo mučili so jih, izpostavili so jih celo navideznim usmrtitvam. Tudi številni drugi libijski zaporniki se, po mojem, nahajajo v podobnih nehumanih razmerah v libijskih zaporih. Novinarjem so onemogočili opravljati svoje delo svobodno. To je pomemben vidik, ki bi ga moral Evropski parlament, po mojem, izpostaviti. Zato moramo poslati Evropskemu svetu zelo jasno sporočilo in sicer, da izražamo ogorčenost in zaskrbljenost nad dejstvi. Hvala. Pani Gomez. Gospa Gomeš. Gospa Gomeš, imate morda specifičen predlog spremembe Glasovati moramo o specifičnem besedilu, namreč ne o neki splošni izjavi. Gospod predsednik, informacija, ki jo imam, je, da bo skupina ALDE predložila ustni predlog spremembe. Če pa nima ustnega predloga spremembe, potem bom z veseljem podala svoj predlog. Uvaga, razumem. Dziękuję pani. Pan Kaminski se zgošil. Hvala lepa, gospod Kaminski, postopkovno. Hvala lepa, gospod predsednik, z vsem dolžnim spoštovanjem. Slišali smo, da je resolucija bila sprejeta, ampak v dvorani na velikih zaslonih rezultat ni bil prikazan. Zanima me, koliko glasov je bilo za, koliko proti in tako naprej. Podaje państwu wynik. Dobro vam bom podal rezultate. 316 glasov za, 264 jih je glasovalo proti, 33 se vas je vzdržalo. Najlepša hvala. Pan Soje, bardzo proszę. Gospod Cajer. Like to... Gospod predsednik, rad bi opomnil parlament na dvojne standarde, ki jih tukaj uporabljamo. V primeru, mađarskega zakona o medijih, dogodek, ki se je zgodil v ponedeljek, ni vključen v resolucijo. Eh, zdaj pa poskušamo v resolucijo vključiti nekaj, kar eh, se je zgodilo šele včeraj, torej gre za dvojne standarde, kar je obžalovanja vredno. Eh, Gospe in gospodje, Lepo vas prosim, da nadaljujemo z glasovanjem. Glasovati moramo o resoluciji petih poslanskih skupin o Libiji. Glasujemo namreč v določenem vrstnem redu. Najprej glasujemo o desetem odstavku in sicer poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Skupina ALDE bo zdaj predstavila ustni predlog spremembe k 11. odstavku. Hvala, gospod predsednik ta predlog podajam v imenu skupine Alde in tudi v imenu večine koordinatorjev, kajti včeraj po razpravi se je pojavil občutek, da je potrebno okrepiti enajsti odstavek in ustni predlog spremembe, ki ga eh, vlagam, je naslednji. Eh, pozivamo visoko predstavnico naj vzpostavi stike z začasnim prehodnim nacionalnim svetom in da začne Eh, proces, da bo ta svet postal uraden in tako naprej. To je torej besedilo ustnega predloga spremembe v imenu sedmih eh, vodi skupin in eh, v imenu koordinatorjev. Torej, prosim, če preberete vas predlog spremembe pravi predsednik, tu je potrebno, ker gre za uradni predlog. Torej. To establish relations with the interim transitional national council and to start the process to make them official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 Dobro, preden začnemo glasovati, vas moram vprašati, ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe. Ne, torej lahko glasujemo, kdo je za ta predlog spremembe. Proti, zdržani, sprejeto. 23. odstavek, ločeno glasovanje, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejeto. Zdaj pa bomo glasovali o celotnem predlogu resolucije in sicer poimensko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Želite, da preberem natančne številke? Mislim, da ne. Imamo veliko večino, 584 glasov za, 18 eh, ljudi proti, 18 vzdržanih, torej lepa večina. Zdaj pa bomo glasovali o poročilu gospoda Belderja o pristopu Evropske unije v odnosih z Iranom. Gre za predlog resolucije, predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Zdaj pa resolucija odbora, drugi odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Gospod Belder želi uložiti ustni predlog spremembe po šestem odstavku. Gospod Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Op eh, initiatief. Eh, hvala, gospod predsednik. Na pobudo eh, poslanske skupine SD in za soglasjem drugih poslanskih skupin želim podati po šestnaslednjo ustno spremembo. Eh, in sicer obsojamo kar najmočneje eh, ilegalno priprtje eh, iranskega voditelja opozicije Hoseina Musavi in Mehdi Kerubija skupaj z njunima ženoma strani iranskih varnosti sil in zahtevamo, da se jih ne mudoma izpusti, kajti to krši tudi iranski zakon obsoja e, iranske e, oblasti, e, da napada opozicijo, ki izvaja svoje legitimne pravice in jih ovira pri izvajanju njihovih demokratičnih pravic, obžaluje hipokrizijo iranske vlade, ki uporablja preveč nasilja za straševanje in zapira mirne protestnike. Torej, glasovali bomo, razen če kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe. Mislim, da ne. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Zdaj pa predlog spremembe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 37 je odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za? proti, zdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 39. odstavek, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. 40. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Elektronsko bomo preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno.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 sprejeto. Dobro, pravi predsednik, bomo elektronsko preverili, če tako želite. Preverjamo glasovanje o predlogu spremembe 1. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto.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 Gospa Ibris Sagič bo predstavila ustni predlog spremembe. Eh, eh, eh, gospod predsednik, ustni predlog sprememb zadeva eno besedico and in, ki naj bi obrisali. Prebrala bom angliščini in povedala zakaj. Coming deletion of word and here continuing whereas iran is using its state and not state allies syria hezbollah and hamas and also the muslim brotherhood to destabilise the region. vi vill ta bort ordet och däremellan för vi vill. Eh, želi se namreč eh, destabilizirati to regijo. Skratka, mi želimo črtati end in zaradi tega, ker odnosov med Iranom in Turčijo ni mogoče povezovati z Hezbolah. Zastrzeženja. Ali kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Ne, torej lahko glasujemo. Glasujemo torej o uvodni navedbi en, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Nav uvodna navedba o ločeno glasovanje, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa še glasovanje o resoluciji v celoti. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Naslednja točka na dnevnem redu je glasovanje o šestih osnutkih resolucij o 16. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Gospa Hautala želi besedo. Uh, gospod predsednik, uh, rada bi nekaj sporočila v zvezi z človekovimi pravicami, gre za dobro novico. Uh, gospod Hajtam Amaleh, 80-letni sirijski odvetnik je kandidat za nagrado Saharova, je bil pred dnevi izpuščen in oproščen. In mislim, da je to zelo dober primer tega, kako uh, Eh, je Evropski parlament lahko učinkovit na tem področju. Eh, eh, ta odvetnik je namreč prispeval in k osvoboditvi številnih političnih zapornikov v Siriji in nedvomno bo lahko s tem delom nadaljeval zdaj, ko je spet svoboden. Najlepša hvala. Vsi smo zelo veseli te dobre novice. Zdaj pa nadaljujemo z glasovanjem o skupnem predlogu resolucije. E, šesti odstavek, ključeno glasovanje. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Potem predlog smembe dve. Kdo je za? Proti? Elektronsko bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sledi glasovanje o osmem odstavku. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 19. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Prerok spremembe 1. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Prerok spremembe 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. 39. odstavek, ločeno glasovanje, kdo je za? Proti. Elektronsko bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa glasujemo še o predlogu resolucije v celoti. postopkovna zadeva. Rad bi povedal samo to, da ko smo glasovali v osmem odstavku, pri prvotnem besedilu je v francoskem prevodu bilo rečeno v devetnajstem odstavku, tako da smo imeli napačno navodilo za glasovanje. Uh, no, spravdime to. Dziękujemy za uvage. Podaj pod glasovanje. Vsi bomo to zabeležili in preverili, torej glasujemo o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Zdržani? Skupna resolucija je sprejeta z veliko večino. Gospod Lanz Bergis. To je konec glasovanja. Dziękuję Państwu. S tem smo zaključili z glasovanjem. Najlepša hvala. Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Before we move to the Preden nadaljujemo z glasovanjem glasov, imam postopkovno zadevo gospe Hall v zvezi s pisnimi izjavami. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi priložnost, da se zahvalim tistim 400 tem kolegom z vseh skupin v parlamentu, ki so podpisali pisno izjavo 81. Zahvaljujem se tudi svojim zaposlenim za vse njihovo trdo delo. Eh, in zahvaljujem se tudi službam za eh, pisne izjave za njihovo podporo. Še posebej pa se eh, zahvaljujem tistim, ki so vodili kampanjo in katerih predanost je omogočila vse to. Zelo sem ponosna, da sem članica parlamenta, kjer lahko običajni državljani pridejo k nam in predstavijo svoje argumente in kjer jim poslanci prisluhnajo in se pustijo prepričati. To je najboljša plat demokracije in tu kaže, da Evropski parlament ni oddaljen od svojih voljivcev. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Hol. Zdaj pa obrazložitve glasov. Najprej o mađarskem zakonu o medijih. Gospa Flašikova Binova.